Kolegice in kolegi, eh, ali lahko prosim otvorim sestanek? Preden začnemo z glasevanjem, mi dovolite, da vam poročam o odločitvah, ki so jih sprejeli koordinatorji včeraj. Eh, to spada v v sporočila predsednika. Najprej imenovanje poročevalcev in eh, eh, pripravljavcev mnen. Se opravečujem, to je najdaljši naslov, kar jih je komisija izumila v zgodovini Evropske unije. Gre za predlog eh, sklepa sveta o sklepu sporazuma in dopolnilnega sporazuma med ZDA in EU in za prvi del in držav članic za drugi del, Islandija za tretji del, Norveška za četrti del. Koordinatorji so menili, da je eh, poročilo tako dolgo, da bi poročilo moral pripraviti oziroma da je naslovil tako dolgo, da bi poročilo moral pripraviti predsednik. Kar zadeva eh, sporazum o prometu sa Švico, imenovanje poročevalca v skladu za rotacijo, ki jo imamo med političnimi skupinami za take eh, sporazume, bo eh, to poročilo dobila skupina ALDE. Kar zadeva eh, sklepe o sporazumu o zračnem prometu z Brazilijo, koordinatorji so gospod Ikao potrdili kot poročevalko za ta sporazum in se tudi že ukvarja z brazilskim poročilom. Kar pa zadeva mnenje številka štiri, predlog za direktivo sveta o prestrukturiranju okvira skupnosti za obdavčanje energentov in električne energije, tu so koordinatorji menili, da bi morali oblikovati svoje mnenje in po reviziji sklepa, ki se nanaša na pravila o državni pomoči, kjer smo se ugotovili, eh, kjer smo se prej do, eh, dogovorili, da bomo dali GUE eh, to mnenje, no potem se je pa izkazalo, da tega mnenja ne potrebujemo in GUE je sedaj na vrhu seznama in skupaj se točko 12, to je pa sporočilo komi, komisije o pametni energijo, torej te dve mnenji bomo združili in potem bo GUE Eh, pripravila to mnenje spet v skladu s sistemom rotacije. Poročilo komisije o delovanju in učinkih uredbe 1107 o pravicah invalidnih oseb, ki eh, potujejo z letalom in pa sporočilo o uporabi orebe 261. Tu so se koordinatorji odločili, da bodo zahtevali dovoljenje za poročilo na lasno pobudo, kar vključuje poročilo o pravicah invalidnih oseb in pa eh, pravicah potnikov. Koordinatorji so se odločili, da bodo obe mnenje oziroma poročili združili in da se bo pozneje zahtevalo poročilo na lasno pobudo. Ravno tako se je zahtevalo, da tudi ECOSOC eh, e pripravi svoje poročilo in da se organizira skupni hearing o pravicah potnikov. To bo storjeno pozneje na podlagi odločitve koordinatorjev in pa mnenja poročevalcev. Delovni dokument komisije, to je po, eh, poročilo o mestnem pregledu napredka, ki se nanaša na vzpostavitev sistema za spremljanje plovil. Odločeno je bilo, da nobeno mnenje ne bo pripravljeno v zvezi s tem in pa sporočilo komisije o skupnem eh, zračnem prostoru z Republiko Moldovo. Tu so se koordinatorji odločili, da bi v zvezi s tem eh, sporazumom skupina EKR pripravila poročilo. Potem točka 11. Eh, strategija, eh, vesoljska strategija EU. Poročevalec je bil imenovan za mnenje. ITRE se pa mora odločiti o tem, ali bodo pripravili poročilo na lasno pobudo ali ne. ITRE bo o tem odločal jutri, 25. maja. Koordinatorji menijo, da če se bodo oni odločili za eh, mnenje na lastno pobudo oziroma poročilo na lastne pobudo, bomo potem mi na to pripravili svoje mnenje. Potem sporočilo o aktu za enotni trg. Tu ne bomo nič pripravljali, tako so menili koordinatorji. Enako velja za delovni dokument o eh, mednarodnem financiranju podnebnih sprememb. In eh, govoril sem že o eh, dokumentu komisije o pravilih za državna pomoč. Tu nam ni treba pripravljati nobenega mnenja, to sem že povedal. Od odbora za peticije sem dobil peticijo, ki se nanaša na e, to prevoznike e, v zvezi z klimatskimi napravami v mirovanju vozila. Delavci iz tega sektorja zahtevajo, da se klimatske naprave eh, ugradijo v, vs, eh, v vse tovornjake. Eh, te naprave morajo biti take, da bodo delovale tudi takrat, ko tovornjak stoji oziroma je motor ugasnen. In kar zadeva odbor za peticije, ta pravi, da je to že standard, standardna oprema v mnogih eh, novih eh, tovornjakih. Odločeno je bilo, da bo pripravljen ustni predlog spremembe na poročilo gospoda Koka o, eh, evropski, o varnosti na cestah v Evropi. Kar zadeva komitologije, nasprotovanje ukrepov pod eh, eh, postop, postopkom regulative in eh, licence za pilote, tu smo bili obveščeni, da ta ukrep še ni bil predložen parlamentu in vse do julija moramo počakati, da se to zgodi. Preden nasprotujemo temu ukrepu, rok je namreč tri mesece, koordinatorji so se dogovorili, da bomo zahtevali več informacij od komisije in da bomo še enkrat razpravljali o tem vprašanju pozneje, takrat, ko bomo dobili sporočilo od komisije na to temo. Pod točko razno, pregled eh, eh, tekočih eh, projektov. Stoja eh, projektov. Eh, tu je bilo dogovorjeno, da se zberejo najboljše prakse, ki obstajajo. Študije so bile narejene. Eh, v zvezi z predlogi, ki potekajo in v zvezi tudi z denarjem, ki je. In eh, na tej podlagi koordinatorji menijo naslednje. Politične skupine naj predložijo predloge za preostali del proračuna za leto 2011, tako da bodo se lahko koordinatorji odločili na naslednjem sestanku 20. junija. Rok za Eh, predstavitev predlogov se strani političnih skupin bo 6. juni. Torej do 6. junija letos morajo politične skupine svoje predloge poslati sekretarjatu. To je zelo blizu. Zel, komisija se je nezadostno eh, odzvala na eh, poročilo v zvezi z eh, nad srečami na Reno in eh, zato zahtevamo, da komisija na naslednjem sestanku našega odbora predstavi poročilo in zaključke. Potem, eh, kar zadeva enako spolov in mainstreaming, eh, koordinatorji so se dogovorili, da bo odbor za ženske pravice našemu odboru predstavil dokument na to temo in na podlagi vprašalnika eh, bo eh, odbor za pravice žensk pripravil redno poročilo. Gospa Tikov, ki je podpredsednica, odgovorna za vprašanje spolo, za poziva politične skupine naj se obrnejo na sekretarjat za vsakršna pojasnila. Eh, rok je 1. junija sodelovanje predsednikov eh, komisijo v delegacijah, kar zadeva letne kvote. Tu so se koordinatorji dogovorili, da bodo zahtevali, da predsedojoči odbor, eh, odborov pre, eh, sodelujejo na nekvotni podlagi. Odločitev pa mora sprijeti biro. In proračun za leto 2012 po dolgi razpravi je bilo odločeno, o kateri pilotni projekti morajo biti predloženi odboru za proračun do 12. junija. Koordinatorji so odločali na podlagi poročila gospoda Redeavskija in sicer so bili odločeni trije predsodi. Kulturne eh, poti, potem turizem in dostopnost za vse. In to je moje poročilo sestanka eh, koordinatorjev, gospod Kramer. Pod točko razno obstaja napaka. Najprej smo imeli leta 2010 v okviru eh, vstoje naročeno študijo o ekološko učinkovitem prometu za Evropo in eh, tam ni bilo zapisano integracija električnih avtomobilov, ampak mobilnost električnih avtomobilov. Saj ne želimo vsega skupaj sredotočiti samo na električne avtomobile. Hvala. Ja, prav. Anybody, any other points on the... Še kdo? Kaj v zvezi z sestankom koordinatorjev in ima še kdo kakšno pripombo na moje poročilo? je vse sprejemljivo, kar sem povedal, se strinjate prav, hvala lepa, sedaj gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda, to je pa glasovanje. Ali prosim lahko preverite, ali imajo svoje eh, glasovalne kartice pri sebi, ali je vse v redu. Najprej bomo preverili, ali vse deluje. Eh, glasujemo, zaradi preverjanja glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. A je kdo uh, uh, goljofal? Ne, vsi ste pridni. Potem pa lahko gremo kar naprej in bomo glasovali najprej o osnutku priporočile v drugi obravnavi o skupnem stališču sveta, o čezmejni, eh, o čezmejni izmenjavi informacij. To je poročilo Ajale Sen, Sanders. Eh, amandma številka 30, eh, citat 1 Lichtenberga za, proti, zdržani, zavrnjen. Amandma 29 odpade s tem potem 46 je tudi brez predmeta, sedaj smo pri 47, tistih za, proti, zdržan je zavrnjen, 48 za, proti, zdržan je zavrnjen, 13 poročevalec za, proti, zdržani, sprejet, 14 za, proti, zdržan je zavrnjen, 50, 51, ta dva sta identična za, proti, zdržan je sprejet, ta 49 od gospoda Rikeja za, proti, zdržan je zavrnjen, 15 za, proti, zdržani sprejet, 16 za, proti, zdržani sprejet, 52 za, proti, zdržani sprejet, 17 odporočevalca za, proti, zdržani sprejet, 16 za. 55. Tu gre samo za naslednje, ker smo 17 prejeli, sedaj glasujemo za besedice at least in and of the possibilities of obtaining legal assistance. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 53. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. 56. 56 za to, ker je 17 bil sprejet. E, kdo je za? Spro, proti, zdržani, sprejet. 57, to je ustni predlog spremembe gospe Savisari in gospoda Baha, da se nadomesti direktiva s eh, Council Framework Decision. Je kdo proti? Nihče za? Proti? Zdržani, sprejet. 58 od gospe Lichtenberga za. Proti zdržani zavrnjen. 18 za. Proti zdržani sprejet. 59 eh, s tem postane brezpredmeten. Številka 19 od poročevalca za. Proti zdržani sprejet. 62, gospod Danelis je da to. Eh, glasujemo samo en direktiva 546 za, proti. Zdržavi zavrnen. 63. Savisar in Bah. Ustni predlog spremembe, tako kot prej, a je kdo proti temu ustnemu predlogu za, torej proti zdržani sprejeti. 60 odpada 61 za. Proti, vzdržani, sprejet. 64 gospoda Danilisa za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. 20 brez predmeta, 21 za proti zdržani sprejet. 22 za, proti zdržani sprejet. 23 in 24 skupaj. In tukaj imamo ustni predlog spremembe, ki ga imate pred seboj. Nihče ni proti temu ustnemu, sedaj za, proti. Zdržanje je sprejet. To. Sedaj pa gremo na 25. Za. Proti. Zdržanje je sprejet. 69 za. Proti. Zdržanje je sprejet. 26. Usni predlog spremembe poročevalca, nihče ni proti, torej bomo glasovali za. Proti, zdržani sprejet. Sedaj pa priloge 70 in 71 skupaj za. Proti, zdržani zavrnjeno. 27 za. Proti. Vzdržani sprejet 72 eh, odpade, 28 za, proti, vzdržani sprejet 73 postane brez predmeta, sedaj pa uvodne izjave 31 za, proti, vzdržani bomo preverili 31, preverjamo, glasujmo. EPP ima enega več. Gospod Groš. Gospod Groš, ste vsi glasovali? Dajte to nazaj, zato ker je Matijo prevzel. Konec glasovanja. <laughs> well, we'll check, before I announce it, we'll check it again. We'll not do, do the vote again. Bomo še enkrat glasovali. Še enkrat glasujemo. 31. Glasujemo. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. No, 22 za 19 proti s tem je ta predlog spremembe sprejet. 32 drikeza proti držani. Bomo tudi to preverili, torej 32 glasujemo. Konec glasovanja. 16 za, 25 proti, zavrnjen. Eh, e, na, za, proti, zdržani, sprejeti. 33 tukaj Alde zahteva glasovanje pod Serious Traffic Accidents, drugi del od tam do Euro 70, torej prvi del za, proti, vzdržani sprejet, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjen. Dva za, proti, vzdržani. Zdržani, sprejet. Tri za. Proti. Zdržani, sprejet. 34 je brez predletev, 35 za. Proti. Zdržani, zavrnen. 4 za. Proti. Zdržani, sprejet. 5 za. Proti vzdržani, sprejet. Koliko časa pa to še trajalo, pravi predsedojoči? Šest za? Proti? Vzdržani, sprejet. Sedaj glasujemo za 38, ampak samo za prvi del 38 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Sed, eh, 36 za proti zdržani. Bomo preverili 36. 36 eh, eh, glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. 28 za, 13 proti, 1 zdržan, sprejet, 37 za. Proti, zdržani, zavrnjen. 7 za, proti, zdržani, sprejet. 39 za, proti, zdržani, zavrnen. 8 za, proti, zdržani, sprejet. 9 za, proti, zdržani, sprejet. 41 za, proti, zdržani, sprejet proti, zdržani, sprejet, 42 za, proti, zdržani, zavrnjen. 43 z ustnim predlogom spremembe, ki ga imate na svojem seznamu, kdo proti temu, če ne, zglasujemo. 43 z ustnim predlogom za proti zdržani sprejet. 44 za proti Zdržani, sprejet. 45 za, proti, zdržani, zavrnjen. 10 za, proti, zdržani, sprejet. 11 za, proti, zdržani, sprejet. 12 za, proti, zdržani, sprejet. 13 za, proti, zdržani, sprejet končno glasovanje. Glasujemo. Smo vsi glasovali. Spet je en preveč za ELS. Enega črtite. Enega. Ste zadovoljni? Kdo je o, o, oduzel, umaknil svoj glas? Smo vsi glasovali, konec glasovanja. 38 za, 1 proti, 2 vzdržana, sprejeto, torej gospe Ajali čestitamo in so srečo. Change of personnel at the top table. Zdaj se bo zamenjalo osebje pri mizi. zdaj bomo glasovali o mojem poročilu, o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga. Predlog spremljeve 15, gospoda Valsitisa, za, proti, vzdržani, zavrneno, štiri za, proti, vzdržani, sprejeto, pet za, proti, vzdržani, sprejeto, šest za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto, 11 za, proti, vzdržani, sprejeto, 12, 13 in 14, te bomo skupaj uh, za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 19 z ustnim predlogom spremembe, za, proti, vzdržani, sprejeto. 20, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 1, kdo je za, proti, uh, sprejeto, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, 3, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Še končno glasovanje. Predlog, kot je bil spremenjen, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 42 za, nihče proti uh, in je sprejeto. Nismo še končali in še zakonodajna resolucija, še o tem bomo glasovali. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 41 za, nihče proti in tudi nihče se ni vzdržal. Sprejeto. Predvidevam, da imam zdaj mandat za pogajanja na tej osnovi, da se lahko pogajam s svetom in komisijo. Hvala. E, nobenih e, ugovorov, gospe Foster. Najlepša hvala. Če mi gospod De Grandes e, oprosti, bom spil malo vode, preden nadaljujemo z njegovim poročilom. Njegovo poročilo je tudi v zvezi s tekočinami bom preveril, če je to varno. Poročilo o varnosti letalstva s posebnim povdarkom na varnostnih skenerjih. Poročevalec je gospod De Grandes Pasqual. 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? 27. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno 28 za, proti vzdržani, zavrnjeno 29 z ustnim predlogom spremembe, uh, including solid material, če ni v govoru, bomo to sprejeli. Kdo je za, proti vzdržani, sprejeto 30, gospoda Vandalna, kdo je za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 z ustnim predlogom spremembe. Če nihče ne ugovarja, bomo o tem glasovali. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 33, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani. Preverili bomo 33. predlog spremembe. Gospe Lichtenberger, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za 21 proti, eno zdržan glas zavrnjeno. 34, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 35. Po poglavju 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 36, gospod Lichtenberger, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 37, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 39 za, proti vzdržani, sprejeto 40, gospe, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno 42 je bil umaknen, e, še sekcija v skenerih 60, gospe Lichtenberger. 60, 84, 87, 140, 159, 162, 57 in 27 od Libe. Vse to bomo obravnavali v bloku. Kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Glasujemo. Glasujemo torej o vseh teh predlogih sprememb, ki sem jih naštel. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 14 za, 26 proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Kompromis A sprejet. To pomeni, da vsi naslednji predlogi sprememb postanejo brezpredmetni. 45, 43, 44, 46, 47, 48, vsi ti predlogi spremenj bi so brezpredmetni. Kompromis B. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. O 50 bomo glasovali, gospa Lichtenberger. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 50. bomo preverili, mislim, da je bil sprejet, ampak preverjamo. Torej, glasujemo o predlogu spremembe 50. Ste vsi glasovali? 50. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 za 18 proti sprejeto. 51 do 56 postanejo brezpredmetni, ker je bil sprejet kompromis B. 57. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 65, ta je naslednji, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tega bomo preverili. 62. Glasujemo o predlogu spremembe 62. Mislim, da je bil sprejet, a preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 za 18 proti, res je bil sprejet. 63. Ta postane brezpredmeten, ker smo sprejeli 65. 16, 64. moramo glasovati o drugem delu, ko zom the commission, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Naslednje, naslednji del 66, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog C, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno lahko to preverimo. Kompromisni predlog C, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 za, 16 proti. Kompromisni predlog C je sprejet. To pomeni, da 67, 68 in 69 postanejo. Oziroma vsi do. oziroma 75 je ločen od tem, bomo glasovali. Takes the view, o tem bomo glasovali. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Drugi so brezpredmetni. Um, 73 spet v zadnjem stavku, points out in tako naprej. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa gremo na 76. predlog spremembe. Gospod Lichtenberger, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? 80 za? Proti? Vzdržani? Lahko to preverimo. Predlog spremembe 80 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 16 proti sprejeto. 78 gospetikov, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 79. Gospe Jensen, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 eh, za 17 proti sprejeto, dobro, da smo preverili. 82 gospe Wills, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 je bil umaknen, 83 postane brezpredmeten. Oziroma popravljam se, pravi, predsedujoči. 83, e, kdo je za, proti, vzdržani, oziroma tisti, ki jim ni mar, ali lahko tega preverimo. 83, gospod Jala Sender. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 28 za, 13 proti, sprejeto. 85, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 88, gospod Foster, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 89 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani. Lahko tega preverimo. 89 gospoda Marinijskoja glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 za, 15 proti, eno zdržan glas, to je sprejeto. Kompromisni predlog D v dveh delih. Prvi del do rights and dignity, drugi del pa od stresses naprej. Prvi del, kdo je za? Proti, zdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Od 91, uh, 93, 92, 90 ti uh, postanejo brezpredmetni. Gospe Foster, kdo je za, proti, vzdržani, lahko preverimo. Preverjamo predlog spremije 94, gospe Foster, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 29 za 12 proti, sprejeto kompromisni predlog E. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. E, naslednji paragrafi odpadejo oziroma postanejo brezpredmetni. In 106 je naslednji. O tem bomo glasovali. Gospi Wils, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sto devet, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sto dvanajst, gospoda Kosa, tukaj imamo glasovanje po delih prvi del do insulin in drugi del od considers do hand baggage. Oziroma, ta je bil umaknen, tako da bomo glasovali samo o prvem delu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Ena na tri, gospe Foster. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zavrnjeno. Kompromis J. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 115, 114, 120 in vsi naslednji do kompromisa F. Vsi ti postanejo brezpredmetni. Zdaj pa bomo glasovali o kompromisu F. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. To mi je všeč. Zdaj pa postanem brezpredmetni vsi do 138. Oziroma 139 gospoda Bradburna. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 141 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sto štiriinštirideset. Ta pride po eh, paragrafu tri gospoda Vandalna. Kdo je za? Proti? Še enkrat bomo začeli. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Lahko tega preverimo. Sto štiriinštirideset. Glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 13 za, 24 proti, to je zavrnjeno. Zaščita oziroma varstvo podatkov je naslednja. Kompromis G. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Zdaj prehajamo na. 150. Gospoda Lajfrida, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Prehajamo na kompromis H. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 156. Jale Sender za? Proti? vzdržani sprejeto. Zdaj pa kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa gremo naprej do 168 gospoda Lightfrida, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Eh, prepoved eh, tekočin aerosolov in gelov, kompromis L. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa 173 oziroma 174, gospe Wills, 174 za. Ta ni na mojem seznamu. 174 ostane, o tem moramo glasovali za. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 175, gospod Majsner, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 176 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 177, kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto 178, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto 180 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 179, kdo je za, proti, vzdržani. Tega bomo preverili. 179, gospoda Vandalna, glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. 24 za, 18 proti, sprejeto. 181, gospode Vera, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 182 za, proti, vzdržani, sprejeto. 184, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 183 moramo glasovati o zadnjem stavku in particular by making use of the ICS. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 185 za? Proti? Vzdržani sprejeto. 186 kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. 187 kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno 188 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mednarodni odnosi 189, ta je bil umaknen, 190, ta je postal brezpredmeten, zdaj pa varnostni skeneri, prelog spremembe 1, uh, eh, gospod Vils za, proti, vzdržani, zavrnjeno 2, za, proti, zavrnjeno 3, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 4, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 6, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 8, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 9, za, proti, vzdržani sprejeto kompromisti v vodni izjavi F, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj gremo na 14, gospe Wills, kdo je za, proti, vzdržani. Lahko tega preverimo. 14, 14, gospe Wills, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, 21 proti, en zdržan glas zavrnjeno. 15 gospoda Vandalna, kdo je za, proti, vzdržani. Tudi tega bomo preverili. 15 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 za, 18 proti, sprejeto. 16, gospe Wils, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 18, gospe Lichtenberger, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 19. Ne, se upravičujem, pravi predsednik katerega sem izpustil 17, gospe Wills. O, se upravičujem. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 smo že, 19, gospe Ajala Sender. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 postane brezpredmeten, 21. Gospoda Lightfrida in gospoda Fleckensteina, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, 22 za, proti, vzdržani, lahko tega preverimo, gospe Lichtenberger, eh, predlog spremembe 22, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, 22 proti, zavrnjeno. 23 gospoda Baha, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, 24 za, proti, vzdržani. Tudi tega bi preverili, predlog spremembe 24. Gospod Tikal, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 za, 17 proti, sprejeto. 25 gospe Wills, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa mnenja odborov. Eh, prvi štirje paragrafi postanejo brezpredmetni, pet, zdaj paragraf pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, sedem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, osem, za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno, devet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, deset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, vsi do enaindvajsetega paragrafa, eh, postane brezpredmetni, enaindvajset, zdaj glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, vzdržani, tega bi preveril. Odstavek 21 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, 22 proti, zavrnjeno. Odbor Libe, odstavek 1, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto, 2, kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. Tri, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto štiri, za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrneno, ampak bi vseeno preverili odstavek štiri, kdo je glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za 22 proti, res je bilo zavrnjeno. Šest je naslednji odbora Libe, eh, odstavek šest, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek devet je naslednji. Sedem in osem sta postala brezpredmetna zaradi kompromisov, torej devet, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 12 je naslednji, kdo je za, proti, vzdržani. Tega bi preverili, odstavek 12 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za 17 proti sprejeto. 23 je naslednji. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno, 24 kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 37 glasov za, 2 proti, 3 vzdržani glasovi, sprejeto in čestitke poročevalcu gospodu De Grandes Pasqualu. Sedaj se bo zamenjal predsedujoči in uh, naslednje je na vrsti osnutek mnenja o tržnem nadzoru dvo ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov. Vpračevalec je gospod Zile. Amantma štiri, vpračevalca za, proti, zdržani, sprejeto. 33 in 34 sta postala brezpredmetna, tako da sedaj glasujemo o predlogi sprememb 5, 6, 9 in 15 v svežnju. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 35 tikal za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog spremembe A. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. To nas sedaj pripelje do predloga spremembe 14. Drugi del 37. Ajala Sender. Drugi del. Za. Proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 19, 20 in 21 v svežnju za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7, 8, 10, 11, 12, 16. 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 v svežnju. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40 in 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. so we're now at amendment 30 then yeah. amendment Sedaj smo pri predlogu spremembe 30. Uvodna izjava 9a za, proti, vzdržani, sprejeto. 31. postanem brezpredmeten. Zapisano je bilo, postane brezpredmeten, če ATV ne bo sprejet, tako da to je bilo sprejeto in sedaj moramo glasovati. Glasovati moramo o predlogu spremembe 1 za, proti, vstažani, sprejeto. Sedaj pa 31. Dve je postal brezpredmeten, ko smo sprejeli predlog spremembe 30. Sedaj pa 31. Ajala Sender za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog spremembe B za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 39 za, nišče proti, dva vzdržana glasova. Osmetek mnenja je sprejet. Čestitamo gospodu Zileju right that means now that we've come to through your diligent hard work and concentration Marljivi in pridni smo končali jutranje, jutranjo sejo, tako da se ponovno srečamo ob treh, zato da se bomo ukvarjali z poročilom se krajani o enotnem evropskem železniškem območju. Uživajte v kavi.